oblikovanje unije kapitalskih trgov. Vprašanje za ustni odgovor z razpravo. Gospod Gvaltieri ima besedo. Prosim. Thank you. Grazie, grazie Presidente. Hvala lepa. Hvala, predsednik. Gospod komisar Hill, s to resolucijo Evropski parlament izraža močno in prepričano podporo projektu Evropske um, unije kapitalskih trgov. To je prvi prispevek k agendi evropskih institucij in akcijskega načrta komisije. Unija kapitalskih trgov je bistven sestavni del širše strategije za podporo rasti in finančni stabilnosti in lahko zagotovi večjo raznolikost kanalov za financiranje gospodarstva, ki e, mora dopolnjevati in ne nadomeščati bančnega financiranja. To je tudi bolj učinkovit način za dodeljevanje finančnih sredstev preko notranjega trga in to neodvisno od tega, v kateri državi se zemljepisno nahaja posojilo dejalec ali posojilo jemalec. Na ta način se lahko tudi bolje porazdelijo tveganja in zagotovi boljša absorpcija šokov. Še posebej menimo, da je unija kapitalskih trgov bistvenega pomena za zagotavljanje razvoja, rasti ter mednarodnega delovanja malih in srednjih podjetij, pa tudi za spodbujanje primernega usmerjanja finančnih sredstev eh, skozi dolgoročne investicije v realno gospodarstvo kot eh, element razvojnega gospodarstva. Pozdravljamo torej ambiciozen, ampak krati pragmatičen in konkreten načrt. In strinjamo se tudi s širšo vizijo tega, eh, te unije, pri čemer podpiramo tudi prve korake, ki jih je napovedala Evropska komisija. Gotovo bo eh, kolega Burkhard Balc s svojim prispevkom še dodatno um, ponazoril določene točke za zagotavljanje visokokakovostnih standardov, eh, revizijo direktive o prospektu, standardizacijo nekaterih finančnih inštrumentov, podporo dostopu do informacij o podjetjih, še zlasti tistih, ki ne kotirajo na borzi, seveda na prostovoljni osnovi, ampak lahko bi razmišljali tudi o neki bazi podatkov ali celo o agenciji, ki bi to zagotavljala. Uh, In eh, poleg tega se bomo ukvarjali tudi z bolj kompleksnimi vprašanji, kot je vprašanje insolventnosti ter obdavčevanja. Seveda je pred nami izziv, da okrepimo eh, nadzor na tem področju, dokler ne bomo dosegli enotnega nadzora. Eh, Parlament je seveda pripravljen upravljati svojo vlogo pri tem in poskušali bomo prispevati k uresničevanju pravega roadmapa za uresničitev eh, Unije kapitalskih trgov. Zdaj pa dobi besedo gospod Balc. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Unija kapitalskih trgov je zelo pomembna za ta mandat in to podpiramo, kajti to pomeni večjo diverzifikacijo evropskega gospodarstva. Kar se tiče dostopa do kapitala za MSP, bo to tudi izboljšano in imeli bomo tudi skupni trg za storitve in bomo lahko tako ukrepili pravice potrošnikov. Istočasno pa imamo seveda tudi zahteve, da bo dobra izvedba te zakonodaje. Komisija ne bo dobila bjanko čeka z naše strani, Kar se nas tiče, je naslednje zelo pomembno. Terjamo celovit pristop. Kapitalska unija ni nadomestilo za financiranje bank. Tu gre za nadomestek in za okrepitev že uveljavljenih finančnih modelov. Kapitalska unija mora banke in zavarovalnice vključevati v svoje delovanje. Zahtevamo pa tudi evropski pristop. Kapitalska unija ni bančna unija in mora biti veljavna za celotno Evropsko unijo. Ne želimo kopirati modelov tretjih držav, želimo si pristopa, ki bo uveljavljal našo evropsko poslovno kulturo. Kapitalska unija naj deluje tam, kjer je to potrebno. Potrebno je ugotoviti, kje so še uvire in preveriti, ali bi v posameznih državah članicah jih lahko odstranili, ali jih lahko odstavimo na evropski ravni. Iz napak preteklosti se moramo veliko naučiti. To, kar se je zgodilo v finančni krizi 2007-2008 na kapitalskih trgih, se ne sme več zgoditi. In nadalje zahtevamo prave korispaje. Kapitalska unija seveda se ne sme izgubiti v podrobnostih. Izvajati moramo to, kar bomo obljubili boljši dostop do financ in boljšo zakonodajo za MSP-je. Za nas je jasno, da je kapitalska unija lahko uspešna pri izboljševanju naložbenega vzdušja le, če bomo imeli ustrezna pravila. In zato potrebujemo ustrezno politično-ekonomsko ozračje, ustrezne reforme in tudi zniževanje dolgov. Hvala lepa. Roga kumpe je domnul komisar Hilce Jakovantu. Hvala. Gospod eh, komisar Hill dobi besedo. Gospod predsedujoči, to je pomemben trenutek za uh, Unijo kapitalskih trgov in eh, zahvaljujem se gospodu Gotjerju in gospodu Balcu, da sta tako jasno začrtala to vprašanje. To je klasičen projekt skupnega trga za 28 držav članic, torej za tiste, ki imajo in za tiste, ki nimajo razvitih kapitalskih trgov. Torej, uh, šel bi celo dlje in rekel da so države ki nimajo močnih kapitalskih trgov tiste ki bodo največ pridobile zato ker unija kapitalskih trgov bo omogočila eh, pretok kapitalov čez mejo in do malih in srednjih velikih podjetij, ne glede na to, kje so. Torej, tu bo šlo za cele vrste različnih eh, financiranj, tako zasebnih eh, kot javnih, kot skupinskih. Uh, Torej, tu gre za ključne prioritete Unije kapitalskih trgov in sicer za boljše eh, možnosti financiranja za MSP-je. Eh, in uh, za lažji dostop do kapitala. Torej videli smo vse te primere evropskih eh, podjetij, ki so iskale financiranje v ZDA. Sam bi želel, da ta podjetja ostanejo v Evropi in tu najdejo financiranje. Torej tu bo šlo eh, za eh, uredbe, ki bodo omogočile boljši dostop do financiranja, uredbe o perspektivah, ki bodo omogočile ehm, prav tako boljše financiranje in pa poenostavitev eh, finančnih eh, trgov. In to bo omogočilo bankam, da bodo lahko pomagale eh, MSP-jem. Prav tako moramo tudi zagotoviti lažji dostop MSP-jev do naložb in sicer z lažjim dostopom do kreditiranja. Torej, V zadnjih petih eh, letih eh, smo si prizadevali za izboljšanje zakonodaje eh, na področju kapitalskih trgov in v tej rezoluciji je tudi jasno zapisano, da je treba zagotoviti proporcionalnost pri naših ukrepih in pa tudi ustrezno učinkovitost te zakonodaje. Nekateri menijo da imamo dovoljšno zakonodajo medtem ko drugi si prizadevajo za um, ureditev ki bo omogočila um, enake pogoje uh, za vse. Septembra bomo naš akcijski načrt objavili in temu bodo sledili eh, konkretni eh, predlogi in sicer šlo bo za svežen o lasninjenju, definicijo infrastruktur in pa Eh, rezolventnost 2 in pa eh, predlogi za eh, pregled direktive perspektive. Torej, to je ambiciozen program in to bo zahtevalo kar nekaj let dela, ampak potrebujemo hiter napredek in upam, da bodo ti prvi predlogi lahko tudi pridobili podporo so zakonodajalca. Torej, veselim se možnosti pomagati več evropskim podjetjem, zlasti malim in srednje velikim podjetjem, da bodo ta imela dostop do financiranja, da bodo lahko ukrepili čezmejno eh, investiranje in tudi izboljšali finančno stabilnost. Hvala. Mulțumim, domnule comisar. Rog acum pe domnul Zalba să ia cuvântul pentru două minute. Najlepša hvala, gospod comisar. Gospod Zalba dobi besedo za dve minute. Hvala, predsednik, gospod komisar, gospe in gospodje. Zadnji dogodki v Grčiji v zadnjih dneh dokazujejo, da potrebujemo več Evrope, to pomeni več gospodarskega povezovanja, več davčne unije in eh, tudi več politične unije, seveda z istimi predpisi in tudi več gospodarske rasti. Uh, Skupni kapitalski trg je eden od inštrumentov, s katerim lahko dosežemo oba cilja. Namreč Unija kapitalskih trgov bo gotovo izboljšala uporabo finančnih virov in njihovo prerasporeditev med državami Evropske unije. In eh, kot je povedal komisar Hill, bo to prispevalo tudi k izboljšanju financiranja za mala in srednja podjetja, ki so pravo gonilo evropske gospodarske rasti ter ustvarjanja delovnih mest. To je pot, ki je pred nami in zato ne zavajajmo naših državljanov. E, teža e, državnega dolga, ki e, ima zapadlost čez nekaj let, ne bo spodbudila rasti. Brez rasti Eh, dolga ne bomo znižali in če ne bomo spodbujali rasti, eh, tega ne bomo dosegli. In zato je pomembno na nacionalni ravni sprijemati reforme. Španija, moja država, je primer, dober zgled za to. Zato potrebujemo več unije, več rasti. In Unija kapitalskih trgov je gotovo prvi in pomemben korak v to smer. Hvala lepa. Consumim aveți un uh, blue card din partea domnului. Najlepša hvala. Modri karton vam ponuja gospod Köben. Ga sprejmete? Um, ja, torej upam, da se boste strinjali z mano, da je razlog za to, da je so londonski kapitalski trgi tako uspešni, zato ker jim ne dominira Evropska unija. Uh, in kakršnikoli eh, posegi te hiše v naše kapitalske trge niso zaželjeni zato ker to nikomor ne pomaga to je socialistična drža in to ni skladno z finančnimi trgi upam da se boste z mano strinjali no Spoštovani kolega, ne strinjam se skupni kapitalski trg je pomemben inštrument za izboljšanje konkurenčnosti našega gospodarstva in za povečanje rasti ter zaposlovanja. In uh, brez dvoma bo uspeh tega skupnega trga um, občuten v celotni Evropski uniji in ne samo v evrskem območju. Hvala lepa, gospa Beres, da bi besedo za minuto in pol monsieur le président monsieur le commissaire gospod predsedujoči gospod komisar zelo pomembno je da evropski parlament lahko pove svoje preden evropska komisija pripravi svoj načrt za kapitalski trg še preden se boste spustili globlje v ta projekt bi želela opozoriti na štiri točke prvič Spomnimo se, kaj se je zgodilo z bankami. In gotovo ne moremo kapitalskega trga okrepiti, če ne bomo istočasno okrepili tudi eh, nadzora. Eh, Predvsem pa bo treba okrepiti evropski značaj tega nadzora nad eh, kapitalskim trgom. Ravno tako boste morali jasno proučiti, kaj se dogaja na področju shadow bankinga. Sicer bomo prišli do mehurčkov in do špekulacij, ki gotovo ne bodo koristni za te eh, plemenite cilje, ki ste jih napovedali. Drugič, specifični interesi evrskega območja. Ne moremo se delati, kot da so kapitalski trgi neodvisni od valut, eh, s katerimi delajo. Torej, to je pa velik izziv, ki ga imate pred seboj. Tretjič, pravite, da bodo zahvaljujoč vsemu temu mala in srednja podjetja lažje prišla do virov financiranja. Vendar pa Eh, bo treba tudi usmeriti kapitalske tokove tja, kjer mislimo, da jih potrebujemo in sicer za financiranje evropskih projektov. Prednostno je treba obravnavati zahteve v zvezi z ekološkim prehodom, na kar boste morali misliti, ko se boste lotili vzpostavljanja teh kapitalskih, te unije kapitalskih trgov. In ne na zadnje, nikjer v vaših besedilih nisem videla e, vprašanja e, davkov. In o kapitalskih trgih ne moremo govoriti, ne da bi govorili tudi o obdavčitvi. Pričakujem vaše predloge v tem smislu. Hvala lepa. Uh... Gospa Svenborn ni v dvorani, zato da bi besedo gospod Debaker. Hvala lepa, predsednik, hvala lepa, eh, komisar. Eh, kapitalski trgi so zelo pomembni eh, pri projektu Evropske unije in namen tega je, da se podjetjem ponudi bolj raznolike vire financiranja in zlasti tudi v povezavi z diversifikacijo na dolgi rok. Torej, eh, v zeleni knjigi je tudi zapisano, da se eh, moramo eh, usmeriti v um, zaposlovanje, ustvarjanje delovnih mest, rast in tako dalje. In pomembno je tudi, da sledimo temu delu, ki ga upravljamo že zadnje dve leti in sicer, da se um, ohranja stabilnost, po drugi strani pa, da se omogoča tudi bolj raznoliko eh, financiranje. Eh, kapitalski trg eh, mora imeti tudi namen odpravljanja različnih ovir. Zelo veliko govorimo o MSP-jih, ampak potrebujemo tudi midcape in IPO-je. Eh, in eh, moramo eh, zagotoviti, da bodo naša podjetja ostala v Evropi, da bodo te sposobnosti ostale v Evropi in to je zelo pomembno. In ne nazadnje moramo zagotoviti tudi to, da omogočimo tudi majhne investitorje in z različnimi zakonodajnimi ureditvami moramo zagotoviti tudi ta tovrstne naložbe v naše trge. In tu uh, vidim vrzel v vašem načrtu in sicer to, da niste predvideli naprimer eh, vse evropskega uh, pokojninskega uh, sklada, kajti to bi omogočilo, da bi uh, resnično ustvarili osnovo za kapitalske trge na ravni Evropske unije. In, uh, Še nekaj, treba si je pogledati tudi načine, kako regulatori eh, dejansko delujejo in eh, kako je to skladno z notranjim trgom. Torej, to se je treba še vse bolj podrobno pogledati, ampak veselimo se že vaših konkretnih predlogov v septembru in upam, da jih bomo lahko podprli. Eh, Hvala lepa. Unija kapitalskih trgov je potrebna. Vendar pa, če želimo pozdraviti bolezen, se moramo lotiti vzrokov bolezni, preden se dogovorimo o zdravilu. In vzrok za slabo podelevanje posojil v bančnem sektorju je ta, da smo imeli varčevanje v Evropi, da so bile znižane plače, javni izdatki. In to je pač potem tako, v takem okolju ni dinamike, kar se posojil tiče. Vzrok, zakaj ni bilo posojil strani bank, pa ima opravka s tem, da smo imeli neresen trg listninjanja. In sedaj, ko komisija pravi, da si želimo imeti bolj enostavne, bolj varne proizvode, potem mora najprej odgovoriti, zakaj ni zasebnega trga za te proizvode. Verjetno zato, ker je za udeležence na trgu tveganje preveliko. In zato pravimo, da Unija kapitalskih trgov ne spada v EU. Imamo razloge, zakaj je EU sistem, ki je osredotočen na banke, kajti banke skušajo zadostiti tudi potrebe MSP-jev. Banke, ki poznajo raven tveganja. V ZDA je to drugače, zato ne smemo mešati jabolk s hruškami in zato zavračamo unijo kapitalskih trgov. To je napačno zdravilo za bolezen Evrope. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Gigold, dve minuti. Gospod eh, komisar Hill, spoštovani kolegi. Najprej bi želel povedati naslednje. Naša skupina podpira osnovne ideje Unije kapitalskih trgov. Vemo, da tu obstajajo težave in te težave se seveda samo večajo s finančno krizo. Naši finančni trgi so bolj razdrobljeni in zato eh, mislim, da imate dobro idejo, komisar. Istočasno pa moramo biti tudi previdni in ne smemo razočarati državljanov s pričakovanji, ki jih ta projekt ne more izpolniti. Torej, obstaja nevarnost, da eh, pride do Eh, nerazumevanja in sicer, da se lahko kredite MSP-jem enostavno nadomesti z eh, razvojem kapitalskih trgov in unije kapitalskih trgov iz razlogov, ki so bili že omenjeni. Torej, majhna podjetja tudi v ZDA so odvisna od bank eh, in bodo še naprej ostala odvisna od bank. Istočasno pa je treba dopolniti njihove možnosti financiranja. In eh, zato je tudi vaš eh, predlog smiseln. Ampak eh, kar lahko dosežemo, bo omejeno, če se ne bomo lotili večjih problemov v Evropi. In ti so povezani z odprtostjo kapitalskih trgov, naprimer to je povezano z zakonodajo insolventnosti, računovodskih pravilih, obdavčitvijo in to se ne bo spremenilo in tudi ne predlagati načrte, da bi to spremenili. Zato ne obljubljajte preveč. Želel bi posredovati eno sporočilo. Mislim, da je pomembno, da ta projekt tudi uskladimo z evropskimi vrednotami. Če govorimo o dolgoročnem financiranju, če govorimo o zelenih obveznicah, potem eh, tega ne smemo prepustiti specializiranim instrumentom. Teveč, ko govorite, ko uporabljate kapitalske trge, eh, potem je treba pokazati, da eh, investirate dolgoročno, da ne presegate dosegate eh, dovoljenih emisij eh, CO2 in tako dalje. In da tudi eh, to naj pokaže predanost evropskim vrednotam. Un minut. Okay. Gospod Wolf, minuto imate. People. Hvala lepa. Grški, grške ljudstvo se je uprlo nedemokratičnim praksam eh, evropske unije mednarodnega denarnega sklada in evropske centralne banke torej uprli eh, so se eh, tem groznim ukrepom ki so povzročili trpljenje grškega ljudstva. Torej, evro je to povzročil in vse to so povzročili tehnokrati, ki eh, so oddaljeni od pravih ljudi in v tem primeru gre tu za finančne trge. In tudi ta ideja unije kapitalskih trgov je zopet ena takšnih eh, tehnokratskih eh, zamisli. Eh, to je klasičen EU načrt, kot je povedal tudi komisar Hir. Evropska unija ni država, temveč je skupek eh, individualnih držav, v katerih živijo spodobni ljudje. Medtem ko Evropska unija je unija eh, tehnokratov, ki ne vedo, zakaj se gre. Evropska unija je um, Grčijo. Um, prepustila sami sebi, zato ker je tehnokratska in ker sploh ne ve, kaj govori. Ali sprejmete uh, modri karton, gospe Fronzulika? Razumem, domno Fronzulika. Močumask. Mr. Wolf. Gospod Wolf, prihajate iz Združenega kraljestva. Ali veste, da finančni sistem v Londonu temelji na kapitalskih trgih Evropske unije? in unija kapitalskih trgov bi zelo veliko pomagala razvoju eh, londonskega finančnega sistema. Kaže, da ste vi sedaj proti, torej s tem stališčem, proti ustvarjanju delovnih mest v Londonu. Torej to v celoti odgovarja na to, kar sem povedal. Vi ne razumete, da je londonski trg mednarodni trg. Tam investirajo investitorji iz celega sveta in zato, ker vedo, kakšne so tveganja v teh eh, sektorjih in v teh eh, državah. Torej, to so ljudi, ljudje, ki eh, razumejo, kakšna je situacija in vedo, kakšni so stroški evropske zakonodaje, stroški delovne sile v Evropski uniji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 To, kar je povedal kolega Wolf, bi bilo treba pogledati z druge perspektive. Dejansko si evropski državljani postavljajo vprašanje, kaj se bo zgodilo z evrom in ali smo prišli na začetek konca. To so njihova vprašanja. Ali bodo Grčiji sledili tudi drugi, Italija in Portugalska. In namesto, da bi se vprašali, ali smo morda pri povezovanju šli predaleč in ali povezovanje mogoče škodi konkurenčnosti Evropske unije, nadaljujemo, ne da bi si postavljali podobno vprašanja po isti poti. Govorimo o povezovanju, ta parlament govori, da potrebujemo več Evrope in to celo po tistem, kar se je včeraj zgodilo v Grčiji. Govorimo o tem, da potrebujemo unijo kapitalskih trgov. To je odgovor, ki ga podajate. In eh, To je v skladu z logiko Evropske unije, da je več Evrope bolje, čeprav naše prebivalstvo stalno poudarja, da potrebujejo manj unije. Uh, In tudi, ko je izvoljen parlament, tukaj številčne skupine pravijo, da potrebujemo manj unije, vseeno pa parlament nadaljuje hojo po poti k več unije. Mislim, da bi politika morala bolj odsevati to, kar si želijo ljudje. Hvala. Gospod Ferber, dve minuti. Hvala lepa, predsedujoči, komisar, kolegice in kolegi. Najprej bi se rad izredno zahvalil za pobudo komisije za unijo kapitalskih trgov. To mislim, da je zelo pomemben projekt v tem zakonodajnem obdobju. Vendar pa, gospod komisar, biti moramo iskreni, potrebno bo še stvari dodelati. Samo z revizijo direktive in uredbe o lisninjenju še ne bomo ustvarili kapitalske unije v EU. Mislim, da nujno potrebujemo pregled stanja kaj smo že storili na področju finančnega urejanja. To ste že napovedali. In potem bomo ugotovili, kje kaj še manjka in bomo morda lahko iskreni, da smo kje storili preveč in da banke ne morejo več upravljati svoje funkcije, podrevati posojila. In tukaj želim spregovoriti še o nečem. Ko slišim, da se v bazarskem odboru razmišlja o tem, da bi to, kar smo mi kot Evropski parlament zavestno ustvarili, da bi imeli korekturni faktor za MSP-je, da bi to sedaj razveljavili, potem je to napačen signal za MSP-je. Spet ne bodo imeli dostopa do kapitalskih trgov. In nadalje poskrbeti moramo za več doslednosti. Delno smo sprejemali zakonodajo, kjer smo uporabljali v različnih zakonodajnih svežnih različno terminologijo. In sedaj to ne spada, ne ustreza več pomenom In nekaj, kar se mi zdi zelo pomembno in tudi za vas, komisar, je vprašanje, kako ravnati s tretjimi državami. Spomladi ste bili v ZDA in ste se ukvarjali s temo. Mi v odboru Ekon se bomo tudi ukvarjali s to temo, čez nekaj dni bomo v ZDA in se pogovarjali o tem. Nedavno pa sem imel priložnost, da se pogovarjam z glavnim pogajalcem glede TTIP-ja in mislim, da moramo imeti ustrezen uh, režim s tretjimi državami ekvivalence so pomembne. To moramo zagotoviti, tako bomo ukrepili naš kapitalski trg v EU. Hvala lepa. Eh, Domna Gil, 1 minut 30 sekund. Gospa Gil, minuto in pol. Hvala lepa. Torej, eh, čestitam avtorjem. Eh, to je dober dokument, ki jasno kaže na pri prioritete parlamenta glede unije kapitalskih trgov in sicer eh, gre za eh, rast in ustvarjanje delovnih mest v Evropski uniji, rast, ki mora biti vzdržna in ki ne posega v finančno stabilnost. Torej, strinjam se tudi s časovnico glede na to, da bi moral biti unija kapitalskih trgov vzpostavljena že pred desetletjem je eh, skrajni čas, da to storimo. Kot je komisar povedal, torej eh, prejeli bomo dve novi direktivi o raznjenju eh, perspektiva, ampak kljub temu pa ostajajo še nekaj ovir, s katerimi se moramo soočiti in sicer države članice ne eh, uresničujejo zakonodaje na enak način, imamo 29 različnih eh, davčnih sistemov in tako dalje. Ali ima eh, komisija kakšne načrte, kako se s tem spopasti v prihodnosti? In drugič, če bomo pregledovali Unijo kapitalskih trgov v prihodnih štirih letih, ali ne bi bilo smiselno, da bi pregledali tudi tehnološke inovacije v finančnem sektorju, kajti te gredo zelo hitro naprej in mi vedno zaostajamo. Poleg tega seveda je treba uh, priznati tudi to, da uh, je prišlo do uh, zlorabe zaupanja v finančne uh, storitve in to, kar se je zgodilo v Grčiji, prav gotovo tega ne bo izboljšalo. Torej, kako lahko izboljšamo vredostojnost? Uh, finančnih trgov. Morda bi veljalo, če bi se komisija spopadla s čezmejnimi Eh, ovirami, s katerimi se soočajo državljani, naprimer pri finančnih eh, storitvah, kajti eh, tako za podjetja kot za posameznike veliko teh storitev predstavlja še nočne moro. Treba je izboljšati pogoje. Ali sprejemate modri karton gospoda Kobore? Mejnina. Uh,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 Hvala lepa. Torej, videli smo, kaj se je zgodilo v Grčiji in po tem, kako se je Grčija odzvala na gospodarsko in finančno situacijo. Tam torej ne gre samo za to, kaj mora narediti Grčija eh, za reformiranje svojih institucij, temveč eh, tudi zato, kaj lahko Evropa naredi. In ena izmed glavnih reform, ki jo moramo zagotoviti, je reforma kapitalskih trgov. Torej, kaj moramo eh, storiti, da omogočimo našim eh, podjetjem dostop do financiranja s tem, da ni nujno, da se morajo obračati na banke. Hvala lepa, gospod komisar Hill. Želim vam veliko uspeha moramo se spraševati tudi, kako lahko odpravimo ovire za naša podjetja, kako lahko poenostavimo eh, postopke, zato da imajo lahko eh, podjetja dostop do kapitalov. Gospa,

da je njen predlog za skupni kapitalski trg rešitev za probleme evropskega gospodarstva. Vendar ni tako. V prvih letih evra so banke med drugimi se svojimi krediti spodbudili ogromne finančne mehurčke, katerih posledice še zdaj eh, trpimo. Milijarde, ki so namenjene reševanju banke, ki jih ne bomo nikoli dobili nazaj, eh, zaustavljajo tok realnega gospodarstva. In eh, z mednarodnimi investicijami se bodo ti tokovi ter eh, špekulacije in nestabilnost na področju financiranja samo še ukrepili. Problem gospodarstva je druge narave in eh, problemi izvirajo iz vrčevalnih ukrepov in ne iz pomankanja kapitala to, da se mala in srednja podjetja ne morejo financirati s krediti in da morajo iskati druge načine, eh, je prav cinično. In če ne bi eh, bank eh, financirali z javnim denarjem, bi morali ta javna sredstva raje preusmeriti v mala in srednja podjetja in v ustvarjanje delovnih mest. Hvala lepa. Gospa Scott, minuto imate. Eh, torej mi eh, podpiramo ta eh, program unije kapitalskih trgov to je zelo pomemben projekt evropske unije ki omogoča financiranje podjetij v evropski uniji in glede na to kako zelo so padle naložbe je še posebej pomembno da to podpiramo torej strinjamo se s tem da se vsak, vsak kakšna preformulacija kapitalskih trgov naredi na ta način, da se eh, ne dovoli kakršnekoli deregulacije na področju eh, kapitalskih trgov in da se ne ogroža eh, prihrankov državljanov. Torej, zelo pomembno je, da se eh, tu eh, omogoči zelo močno eh, regulativo. V jugovzhodni um, Angliji, ki jo predstavljam, vidimo celo vrsto uh, projektov na področju um, obnovljivih verov energije. In uh, treba je zagotoviti, da uh, takšni projekti ne bodo ogroženi. Gospod Zani, minuto.

Eh, se delajo, da so pozabili za razloge, ki so nas potisnili v ta položaj. Gospodarstvo se je znašlo na kolenih zaradi pretiranega financiranja na drugi strani in realno gospodarstvo je doživelo katastrofalne posledice zaradi eh, hazarderskih finančnih odločitev. Eh, Še vedno se predvsem skrbi za dobro delovanje finančnih in kapitalskih trgov in to, da se tu govori o malih in srednjih podjetjih, je pravzaprav smešno, ker to sploh ni res. Ravno tako se ne moremo sklicevati na eh, Združene države Amerike, saj je naše podjetniško tkivo precej drugačno. Evropa eh, ne more ustanavljati unije kapitalskih trgov in financ, ne da bi zares razmišljala o potrebah realnega gospodarstva in MSP-jev. Gospa Kapel. Hvala lepa, predsedujoči, komisar Hill. Pomen prožnih kapitalskih trgov je postal pomemben po krizi v ZDA, smo videli, da so se trgi prej, da so si trgi prej opomogli kot v EU, kjer so kapitalski trgi bili manj učinkoviti in so bili bolj zapleteni. Zato Evropska unija potrebuje diverzificiran kapitalski trg, kapitalski trg, ki bo omogočal boljša posojila za MSP-je. Slišali smo citat, evropsko gospodarstvo je kot letalo, z enim motorjem poskušamo leteti. Višina in hitrost pa potrebuje še drugi motor in to je financiranje kapitalskih trgov. In tako je tudi v ZDA. MSPI imajo petkrat več sredstev z kapitalskih trgov kot evropska podjetja. Zato ni presenetljivo, da vedno več hitro rastočih podjetij iz EU išče denar v ZDA in odhaja v ZDA, zato da bi lahko bolje delovali. Enako velja tudi za začetna podjetja. Na začetku potrebujejo sredstva iz množicenja, ampak tega ni dovolj. Kar se tiče torej financiranja z kapitalskih trgov, je potrebno postoriti še precej več v EU, zato veliko bolj skrbijo banke kot v ZDA. Zato moramo to spremeniti. Potrebujemo diverzificiran kapitalski trg, lažje instrumente in lažji dostop do kapitala. Samo tako bomo ustvarili rast in zaposlovanje. Hübner, un minut in 30 sekunde. Gospa Hübner, minuto in pol. Thank you, uh, chair. Hvala lepa, predsedujoči, komisar. Glede na to, Eh, kako omejena eh, je vloga kapitalskih trgov pri financiranju gospodarstva, kako razdrobljeni so ti in kako eh, zelo omejena je prisotnost v številnih državah članicah. Sedaj imamo resnično priložnost, da to popravimo. Možnost imamo, da najdemo pravo ravnotežje med dobrimi praksami, med silami na trgu, med Eh, vsemi možnimi urodji, ki jih imamo na voljo. Torej, mi eh, si prizadevamo za vse tiste predloge, ki poenostavljajo kompleksnosti in ki eh, diversificirajo financiranje in ki omogočajo tudi naprimer naložbe v um, zelene infrastrukture. Veliko govora je bilo o lasninjanju, ampak uh, veliko možnosti imamo, kako lahko MSP-jem um, in drugim dostopijo, omogočimo dostop do financiranja. Ampak uh, vem, da imamo možnost tudi uh, narediti več kot samo lasninjanje, imamo tudi druge možnosti financiranja in uh, pozvala bi vas tudi, da uh, naredimo uh, korak v smeri računovodske visokih standardov za MSP. -je. Gospod Fernandez, minuto in pol. Muchas gracias, muchas gracias, presidente. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Mislim, da je dokument, o katerem se je razpravljalo in ki je bil sprijet v odboru za gospodarstvo in ki govori o prihodnosti kapitalskega trga, dober. Eh, čestitam gospodoma Gualtjeriju in Balcu za eh, njuno sodelovanje in pripravo dokumenta. Nekaj pa me tu skrbi. Uh, In prvič me skrbi to, da ni bilo primernega razmislega o odnosu evrskega območja z preostalim delom Evropske unije, pri čemer eh, pozabljamo, da je bistveni del Evropske unije utemeljen na evru in da je evro mogoče ključni element za organizacijo kapitalskega trga. In zato mislim, da bi morali v tem še dodatno razmisliti in tudi razmisliti o problemu javnega eh, dolga ter o povezanih tveganjih. Ravno tako, bi kapitalski trg naj uredil vprašanje shadow bankinga in zato sprašujem gospoda komisarja, kakšne zakonodajne predloge nam nameravate pripraviti za uh, učinkovito obravnavo tega področja. Tudi uh, na področju insolventnosti in obdavčevanja imamo zelo pomembno agendo pred seboj, vendar pa stvari niso povsem jasne in tudi eh, delovanje ni učinkovito. Sploh v zadnjih mesecih se zdi, da komisija nima prav velike želje, da bi pripravljala zakonodajne pobude. Na tem področju pa je to bistvenega pomena, če želimo zagotoviti, da bo ta trg deloval. Ali spremete modri karton gospoda Wolfa? Okay zelo preprosto vprašanje imam. Torej, poročevalcu in poročevalcu v senci ste čestitali za odličen dokument, ampak ali je prišlo do rasti v Evropi zaradi odsotnosti kapitalskih trgov ali zato, ker naša gospodarstva niso konkurenčna, zato ker, niso, ker so preobremenjena z davki in drugim? Torej, zakaj gre merece su juicio. No, menim, da je to mnenje, da v Evropi ni rasti, zato ker je preveč regulative, mnenje, s katerim se ne strinjam. Evropa potrebuje več zakonodaje, sploh, če želimo vzpostaviti eh, kapitalski trg. In zato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 Zapomniti si moramo, da so zadnje spremembe v zakonodaji povečale administrativno breme za naša podjetja, kar vlagateljem predstavlja težave. Zato bi morali najprej izvesti študijo učinka, preden bi začeli uporabljati novo zakonodajo in to še zlasti v primerih, ko države članice nimajo možnosti za uresničevanje te zakonodaje. Mislim, da ta unija, ki jo sicer podpiram, mora najprej temeljiti na nacionalnih kapitalskih trgih, kot jih poznamo, in ne na centralizaciji kapitalskega trga. Treba bo tudi vlagati v osveščanje eh, in uh, v seznanjanje s eh, kapitalskimi trgi, zato da bodo ti uh, bolj razpoložljivi. Gospod Vali, uh, Hvala lepa. Mala in srednja podjetja so povezana na sistem tradicionalnega kreditiranja. Ta sistem pa so eh, globalne banke s eh, ekstremnim financiranjem porušile zaradi teh norih politik, eh, ki zadevajo evro, vrčevalne ukrepe in ki so povzročili samo bedo. In dokler se ne bomo vrnili k tradicionalnemu bančnemu in finančnemu sistemu, bomo povzročali samo še več neenakosti. To pa v trenutku, ko kažemo s prstom na tiste, ki imajo v rokah večji del kapitala, ne bomo mogli Evrope Eh, rešiti iz revščine in eh, brezposelnosti. Zato je treba eh, imeti pred seboj bolj projekte za bančno kreditiranje in za normalno delovanje bančnega trga. V nasprotnem primeru bomo soočeni vedno z istimi in še večjimi težavami. Speaker, gospod Hökmark. Gospod predsedujoči. Mislim, da je ta dokument eh, gospoda eh, Balca in gospoda Galtjerja zelo dober. Pomembno je, da imamo poglobljen na no, Unijo kapitalskih trgov v Evropi, ampak vedno sem malce skeptičen, ko eh, ljudje zagovarjajo neko lansiranje Unije kapitalskih trgov. Kaj ti naj povem na tem plenarnem zasedanju, da že imamo Unijo kapitalskih trgov in reče se ji Evropska unija in eh, njen namen je notranji trg z prostim gibanjem kapitala, storitev in eh, ljudi. Torej, tu gre zlasti za napake iz preteklosti, ko se nismo mogli eh, izogniti razdrobljenosti in odpraviti ovir, ampak imamo kapitalski trg v Evropski uniji. Torej, imamo težave in te težave eh, niso samo v likvidnosti, temveč tudi eh, pri eh, dobičkonosnih naložbah. Torej, treba je izboljšati kapitalski trg v Evropski uniji. Torej, naj omenim najprej um, idejo o finančnih transakcijah in obdavčitvi teh. Na to smo imeli Na to je treba zagotoviti, da ne bomo preveč uh, regularizirali, da bomo omogočili uh, resnično prostor to kapitala, tako bomo imeli več investicij. Eh, Ludvikson, un minuto. Gospod Ludvikson, minuto in pol. Ja, je pozitiv. Ja, si pozitiv po bygge. Moramo imeti pozitiven pristop do vzpostavljanja unije kapitalskih trgov. Seveda bi bilo dragoceno, če bi podjetja ne bila tako odvisna od bank. Še zlasti v državah, kjer so banke propadle, je, so v ta padec za seboj potegnile številne MSP-je in vse to je del realnega gospodarstva. Sistem pa ne bi smel biti tako občutljiv. Ravno tako bi bilo dragoceno, če bi lahko ukinili celo vrsto čezmejnih ovir ta del notranjega trga se premalo uporablja, na njem pa je zelo pomemben potencial, ki se ga ne upošteva dovolj. Istočasno je pomembno upoštevati tudi tveganja. Ne smemo delati na tem, da bi se Unija kapitalskih trgov vzpostavila kot e, neka prava deregulacija in e, primer za to je tudi listninjenje. E, Eh, na ta način lahko ogrozimo finančno stabilnost, to pa moramo, temu se moramo pa absolutno izogniti. Hvala lepa, gospod Tajani. Hvala, gospod predsedujoči in gospod komisar. Dostop do kreditov in premalo vlaganj sta dva problema, s katerima se morajo spopadati naša podjetja, če se želi podpirati realno gospodarstvo in te probleme je treba rešiti. V Evropi imamo dejansko premalo investicij in zato so potrebni kapitali. Zato pa niso dovolj uh, bančni kapitali. Treba je deblokirati inštrumente, ki se ne uporabljajo in uporabiti alternativne vire uh, financiranja. Tukaj mislim tudi na. Um, Eh, sklade tveganega kapitala, pa tudi na pokojninske sklada, vend, sklade. Vendar pa, če se povpraševanja ne poveže s ponudbo, eh, vsi ti ukrepi za MSP-je ne bodo dovolj. Eh, MSP imajo premalo informacij na voljo, pa tudi vlagatelji na drugi strani ne vedo, koliko potencijala dejansko obstaja eh, znotraj teh 24 milijonov eh, evropskih MSP-jev. In zato je treba zagotoviti dobro informiranje v obe smeri. Zakaj pa ne bi ustvarili nekega inštrumenta, ki bi na digitalen način deloval kot neka. Um, agencija, gibka agencija, ki bi omogočila izmenjavo informacij med podjetji eh, v realnem gospodarstvu in kapitalskimi podjetji in ki bi lahko prispevali k boljšem, boljši uporabi virov financiranja, s tem pa k večji rasti naših podjetij. Eh, ravno tako bi lahko eh, na ta način prispevali k povezovanju podjetij v klastre in na ta način spodbudili boljše delovanje gospodarstva na notranjem trgu. Hvala lepa, gospod Frunzulica. Zelo močno podpiram to poročilo. Eh, s katerim se odzivamo na zeleno knjigo Komisije o oblikovanju Unije kapitalskih trgov. Torej, kapitalski trgi, Unija kapitalskih trgov lahko igra zelo pomembno vlogo pri eh, poglabljanju eh, kapitalskih trgov v Evropski uniji. In eh, strinjam se, da je to glavna prioriteta tega poročila in da je to tudi temelj demokratičnih vrednot. Treba je si prizadevati za dostop MSP-ov do financiranja in eh, podpiram tudi diversifikacijo in pa boljši dostop eh, do finančnih sredstev in pa stabilnost bančnega sektorja. Torej, mi eh, podpiramo to besedilo in to smo storili tudi na ta način, da smo um, odpravili vse tiste amandmaje, ki so šli v smeri derelogizacije. In eh, v tem smislu se povsem eh, strinjam tudi z pregledom zakonodaje eh, z namenom omogočiti najviše možne standarde, naj višjo možno zaščito, zato da se lahko čim bolje izkoristijo možnosti, ki izhajajo iz Unije kapitalskih trgov. Torej, zahvaljujem se poročevalcu in poročevalcu v senci za ta pristop. Hvala. Ali uh, sprejmete modri karton? gospoda Kobona. Coburn, who is Mr. Coburn? Gospod Coburn? Oh, I'm sorry. Ne, ne, ne sprejemam. Sorry. I'm sorry, you are too demag demagogical. Se opravičujem, preveč demagoški ste. Komentari. Uh, domnul Mureșan, un minut, 30 de Gospod Mureșan, minuto in pol. Mulțumesc, domnule președinte. Dear colleagues, many are... Spoštovani kolegi, uh, Veliko ljudi nas sprašuje, zakaj eh, se je gospodarstvo v EU eh, okrepilo in pobralo veliko hitreje in uspešnejše kot naše gospodarstvo v Evropski uniji ampak eh, to izhaja zlasti zaradi iz eh, reform finančnega sistema in prestrukturiranja bančnega sektorja, kar je omogočilo boljše financiranje eh, rasti gospodarstva in to je imelo vpliv tudi na ustvarjanje delovnih mest. Torej, Unija kapitalskih trgov je, izmed, je en izmed navkov Evropske unije, ki je Evropska unija potegnila iz finančne krize in upam, da bomo to sedaj lahko uresničili. Pri tem bi želel zlasti počrtati pomembnost prihodnost, eh, vprašanje, ki je povezano z boljšimi dostopi za MSP-je. Mislim, da je namen te zakonodaje, da se zlasti omogoči bolj diversificiran eh, in boljši dostop SMP-jev do finančnih eh, sredstev in vsaka pobuda v tej smeri bo zelo dobro došla. Ampak nacionalne posebnosti eh, poslovnega trga je tudi nekaj, kar je treba upoštevati, če želimo omogočiti enake možnosti za financiranje. Eh, banke bodo še vedno mm, zelo pomemben vir financiranja MSP-ev v Evropi in zato je treba eh, pri tem pristopu upoštevati tudi povezanost med finančnim sektorjem v Evropi in treba se izogniti tudi razrobljenosti finančnih trgov zlasti v času krize. E, Multumesk. A teraz poproszę pana posła e, Paula Tanga, dwie i pół minuty. Hvala lepa, gospod Tank ima besedo. Hvala lepa, predsedujoči. Ko je gospod Juncker prvič spregovoril o uniji kapitalskih trgov, sem imel nekaj dvomov. Ali je to rešitev e, za ovire, ki še ostajajo prisotne za MSP-je v Evropi, oziroma ali gre tu za stare težave v novi embalaži. Ampak mislim, da je odgovor zelo odvisen od tega, kako se lotimo unije kapitalskih trgov. Eh, dve glavne načeli je treba dati resnično v osrčje. Eh, te eh, unije kapitalskih trgov. To mora služiti um, realnemu gospodarstvu in treba je um, omogočiti stabilnost in vzdržnost gospodarstva. Potrebujemo pravilno ravnoteže. Komisija mora uh, pokazati, uh, da uh, bo lahko uh, Eh, sprostila kapital za MSBE, po drugi strani pa eh, ustrezno lasninjanje zahteva tudi eh, zelo strok nadzor in porazporeditev tvegan. Torej, treba je zagotoviti financiranje transakcij in pa seveda moramo tudi zaključiti projekt eh, bančne unije, kajti še vedno nimamo eh, jamstev na ravni Evropske unije. Veliko potencijala imamo še v EU in Evropska unija lahko diversificira finančne instrumente in to se mi zdi dobro. Eh, lahko lahko omogočimo MSP-jem dostop eh, do različnih vrst eh, kapitalov in na ta način tudi omogočimo njihov razvoj. Ampak ne smemo pa tega omejiti samo na eh, finančni, finančne trge. Treba si je pogledati tudi režim davkov in glede tega se komisija še ni izrekla. Za zaključek, rezolucija ustrezno ugotavlja, da mora biti eh, Unija kapitalskih eh, trgov eh, skladna z prejšnjimi zakonodajnimi uspehi. Ja, res je, da kapitalska uh,

Zato bi morali sprejeti srednje in dolgoročne ukrepe na podlagi analiz tveganja in eh, na podlagi študij o eh, delovanju malih in srednjih podjetij, ki so močno obremenjena v administrativnem smislu in eh, tudi sicer. Zato Upam, da boste pri tem predlogu res upoštevali vse potrebne študije in elemente, da bomo lahko spodbudili eh, ponovni gospodarski zagon. Prakalo. Notis Marias, prosim. Predre, ekodomisi tis enosis kefale agoron, ehi o stoho tine njiskisi ton ependisjon ton epihirisjon. Hvala lepa. Potrebno je okrepiti kapitalske trge, tako bomo okrepili investicije, na primer v infrastrukturo. Unija kapitalskih trgov mora biti alternativa za financiranje MSP-ov. Po finančni krizi so banke premalo posojale. In to se še vedno dogaja. Premalo investirajo v realno gospodarstvo, investirajo v tako imenovano kazino gospodarstvo. Potrebno je spodbujati ustrezne banke v podporo MSP-jem in lokalnim gospodarstvom ti pomoč potrebujejo, še prav posebno Južna Evropa, Grčija, kar se tiče delovnih mest. Kar se tiče sedaj nadzora kapitalskih trgov, smo onemogočeni, tako da ne moremo izvajati načrtov, ki jih zahtevajo posojilodajalci. Nimamo več kapitalskih trgov, niti bank. Včeraj pa so Grki zelo jasno rekli ne varčevanju. Posel Ivan Jakovčič. Hvala lepa, poslanec gospod Jakovčič, prosim. Da bi smo mogli izači. Hvala lepa. Da bi se lahko rešili te res že predolgo trajajoče krize, ki je prizadela še zlasti nekatere države članice Evropske unije, potrebujemo močna vlaganja v realni sektor. Finančne manipulacije in transakcije ne bodo rešile težav našega gospodarstva, samo naložbe v um, realni sektor bodo to omogočile in še zlasti možnost, da bodo mala in srednja podjetja lahko prišla do realnega kapitala in na ta način zagotovila, da bo realni sektor bolj prepoznaven. Uh, Na ta način bomo mogoče lahko izšli iz te situacije k malu in dali več možnosti našim mladim, da bodo lahko izkoristili več kapitala v naših državah. In to znotraj takega okvira, ki bo omogočil ulaganja v mala in srednja podjetja ter ustvarjanje delovnih mest. Hvala. Hvala lepa. Gospod eh, Vegas, prosim. Evnjav dos mercados. Unija kapitalskih trgov je dober primer, ki kaže protislovja v trenutnem kapitalističnem procesu povezovanja Evropske unije in po drugi strani tudi kaže, eh, kakšne probleme mora reševati Evropska unija. Četrtina evropejcev je zdaj že eh, na pragu revščine. Eh, stopnja brezposelnosti med mladimi se je podvojila med leti 2008 in 2014 in vzroki za to hudo krizo eh, izhajajo tudi iz ukrepov sprijetih v javnem sektorju zato, da bi zagotovili večjo gospodarsko rast. Ta unija kapitalskih trgov ne bo prinesla rešitve. Potrebujemo drugačno rešitev, s katero bomo lahko spodbudili delovanje naših e, trgov in našega gospodarstva in to, da bo ta unija prispevala k e, malim in srednjim podjetjem, e, ni res. Torej, unija kapitalskih trgov e, je lahko pomemben popravni spit po

Naj povem, da so najbolj uspešni kapitalski trgi v EU v Londonu, to je City of London. Če bo Evropska unija imela še več zakonodaje, s tem obremenila institucije, bo veliko podjetij, ki investirajo v Londonu, odšlo v tujino, v Singapur, Hongkong ali kamorkoli že. Ne bodo ostali v EU. Evro, ki je bila politična, ne pa ekonomska valuta, je na meji Grexita, ko bi Grčija morala iziti iz evroobmočja in EU. Siljevanje teh finančnih pravil City of London bo pomenilo hitro tudi Brexit. In to bi bil konec Evropske unije. Morda to ne bo znemirilo moje stranke, vendar pa vi, gospe in gospodje, spet drvite v katastrofo. Nikoli se ne naučite. Evro vas ni nič naučil, pa tudi to vas nič ne nauči. Uh, Sean Kelly, prosim. Uh, Hvala lepa. Ja, morda se ne bomo nikoli naučili, ampak eh, poskušati moramo. Vsi smo skupaj v tem. Solidarnost in sodelovanje je potrebno za napredek. To smo videli prejšnji teden, kar se tiče pravil glede roaminga, gostovanja. Te bomo zniževali. To smo že počeli do sedaj. Potem pa smo bili enotni in odločni, še prav posebno v Evropskem parlamentu, in sedaj jih bomo odpravili leta 2017. To so tiste stvari, ki jih moramo državljanom sporočati. To počne Evropa za njih. Veliko preveč je negativnosti. V zadnjih petih letih smo naredili veliko napredka, kar se tiče bančne unije. Imamo pravila za soočanje z izrednimi razmerami. Imamo tudi unijo kapitalskih trgov in imamo sedaj alternativne dostope za MSP. -je. To je dobra stvar in ljudje morajo za to izvedeti. Mislim, da gremo v pravo smer. Hvala. Hvala lepa. V imenu Evropske komisije pa dobi sedaj besedo gospod Jonathan Hill. Prosim. You, Hvala lepa, predsedujoči. Resolucija in razprava, ki smo imeli danes popovdne, povzemajo glavne stvari, ki jih želimo doseči. Naj sotavim 4 do 5 glavnih točk, ki so se pojavile v razpravi. Najprej, kar se tiče izgradnje od spodaj na vzgor, prepoznavanje ovir in izogibanje oviram, izgradnja onije kapitala, ko skušamo to storiti z ljudmi. Tako se tega lotevam. Podporo, ki jo imamo za unijo kapitalskih trgov, je zelo odločna. Tudi v City of Londonu, ker vidijo prednosti, ki prihajajo v Britanijo zaradi tega, ker so del skupnega trga. In mislim, da je napak na napačen način tolmačiti mnenja ljudi v City of Londonu. Mislim, da moramo prebresti uvire, jih preporoznati, biti moramo sorazmerni pri naši zakonodaji, to, kar urajamo in kaj ne. In to, kar smo pripravili, je seveda povezano s pretokom kapitala po EU. Potem nekaj specifičnih točk o insolventnosti, o davčnem sistemu, o zasebnih pokojninah. Ta vprašanja so urejena v zeleni knjigi, Zastavili smo vprašanje o insolventnosti, o davkih in temu bomo sledili. Pozorno bomo to spremljali. Imamo pa tudi posebno priporočilo, o katerem razmišljamo, da bi imeli prostovoljni 29. režim za prostovoljne dodatne pokojnine. Veliko teh točk, torej, ki ste jih izrekli, je že opisanih v knjigi. Prav tako je pomembno izpostaviti, da je smisel tega, kar počnemo, dopolniti tokove financiranja, ki jih že imamo, da bi torej dodali k bančnemu sistemu. V Evropi imamo sistem, ki je zelo odvisen od enega vira financiranja, od bančnega sistema in če se potem ta sistem krči, potem pride do posledic, ko podjetja in ekonomija ne dobijo sredstev, ki jih potrebujejo. In odločno sem zavezan temu, da moramo diverzificirati vire financiranja MSP-jem in velikim podjetjem moramo najti alternativne vire. Tako bomo lahko prispevali k rasti, k ustvarjanju delovnih mest in mislim, da je podpora za to pot naprej. Pozdravljam to podporo, pozdravljam argumente, ki so v resoluciji in mislim, da imamo sedaj priložnost, da napredek dosežemo. Ne pravim, da je to sveti gral, pravim pa, da imamo v rokah priložnost, da naredimo to, kar smo si zastavili pred več kot 50 leti, da bi imeli torej prost pretok kapitala. In upam, da bomo dosegli še nadaljni napredek s tem predlogom. Hvala lepa. You, Hvala lepa, komisar. Tako, razprava je zaključena. Dobil sem en.